Mes chers collègues, nous allons pouvoir commencer notre euh, séance. Spoštovani kolegi, bomo začeli. Osnutek dnevnega reda ste prejeli. Gospod Kramer, gospod Marinesko, začeli smo. Prosim, da se usedete. Osnutek dnevnega reda. Lahko sprejmemo, če nima nihče nič proti. Zapisnike sej 10. in 29. januarja lahko prav tako sprejmemo, če nima nihče nič proti. Sporočil predsednice danes zjutraj ni, imate srečo. In v veliko čast mi je, da eh, lahko tu pozdravim romunskega ministra za turizem. Gospod minister, pozdravljeni v našem odboru. Od 1. januarja je Romunija prevzela predsedovanje svetu z veliko ambicij za prihodnost Evropske unije, zlasti na področju turizma. In kot je e, zapisano v programu predsedstva, je turizem strateška prednostna naloga in zato e, bo tudi. Eh, med prioritetami Evropske unije v tem semestru. Tu bo šlo zlasti za ukrepe za boljšo integracijo tega sektorja v politiko Evropske unije. Sledili bomo cilju um, vzdržnega, odgovornega turizma in uh, pri tem uh, bomo zlasti podpirali uh, Eh, majhna in srednja velika podjetja eh, v korist vsem eh, evropskim potrošnikom. Gospod minister, lahko vam zagotovim, da vas bo parlament Evropske unije vedno podprl pri tem doseganju tega cilja. Eh, vedno se bomo borili za eh, to, da bodo namenjena proračunska sredstva za to prednostno nalogo. V prihodnem eh, večletnem finančnem okvirju bodo sredstva predvidena, kajti turizem je motor gospodarstva v Evropski uniji. V vsakem primeru upam, da bomo lahko na najboljši možen način sodelovali. Vsekakor velja, gospod minister, da lahko pod, eh, računate na našo podporo, na podporo odbora za promet in želim vam, vam osebno in pa romovskemu predsedstvu veliko uspeha. Sedaj vam dajem besedo za 10 minut, na to bomo imeli izmenjavo mnen z poslanci, zato da bomo videli tudi so, um, kakšni so pogledi romunskega predsedstva na to politiko prometa in turizma. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala lepa uh, vsem, uh, spoštovani neposlanke in poslanci. Najprej naj povem, da imamo skupen cilj in sicer promocijo evropskega turizma, zato da bo Evropa glavna turistična atrakcija na svetu. Prav gotovo bomo dobro sodelovali. Leta 2018 je turizem zabeležil precejšno rast in to v večini držav članic. In eh, to eh, tudi eh, kaže na pomembnost turizma znotraj evropskega gospodarstva. Potrebujemo pa uh, strategijo, ki mora prinesti realne rezultate. Uh, in če želimo vedeti, v kolikšni meri bomo lahko rasli na tem področju, moramo tudi bolje poznati učinek na lokalni in regionalni ravni. Turizem igra ključno vlogo uh, v, v, tudi znotraj uh, ukrepov uh, za spodbojanje gospodarstva in ustvarjanje delovnih mest. Uh, In eh, zato mora turizem eh, postati zgodba o uspehu v Evropski uniji, zato da bo eh, Evropa postala prva turistična destinacija. In zato potrebujemo zelo ambiciozno politiko na tem področju. Komisija mora oblikovati zelo jasne usmeritve na tej, na tem smeru, v tej smeri tudi glede uh, kulturne dediščine in glede uh, Evrope kot uh, odlične turistične uh, destinacije. Zlasti je to pomembno znotraj uh, notranjega trga in uh, pri tem moramo poštevati tudi neposredne učinke na um, gospodarstvo. Na to si je treba pogledati tudi učinke eh, na eh, eh, potrošnjo, na zagon gospodarstva, na regionalno politiko in ob tem ne smemo na evropski ravni zanemarjati pomembnosti vseh teh pobud, če se želimo ustrezno odzvati na sedanje izzive. Moramo narediti več za to, da bo turizem dejansko v ospredju eh, med politikami Evropske unije. Tudi ustvarjanje delovnih eh, mest eh, je na tem področju zelo pomembno in tudi to mora biti del evropske politike. To je sektor, ki zahteva specializacijo, ki ima določene posebne lasnosti, naprimer sezonsko delo in tako dalje. pri uh, financiranju skladov Evropske unije se je treba osredotočiti na tiste pobude, ki želijo spodbuditi dejavnost na tem področju. Manjka nam reč eh, kadrov in eh, tu uh, je uh, ključno tudi to, da, se, uh, da imajo ljudje različne uh, kompetence in da te lahko tudi uh, pridobijo. Romunsko predsedstvo želi vzpostaviti skupino za konkurenčen turizem. Eh, in eh, eh, tudi pripravili bomo sklepe sveta na celo vrsto, celo vrsto dejavnosti, ki so s tem povezane, od podnebnih sprememb do konkurenčnosti, do vzdržnosti in tako dalje in vse to lahko tudi pomaga državam članicam pri oblikovanju nacionalnih eh, strategij in pri sodelovanju z drugimi državami članicami. Prizadevamo si za pripravo strateškega dokumenta, eh, ki eh, temeli na ehm, sporočilu komisije iz leta 2010 v zvezi z. Ehm, novim političnim okvirom za evropski turizem in vse to v povezavi z digitalnim uh, trgom in pa notranjim trgom. In o vsem tem bomo razpravljali konec maja 2019 na uh, svetu za konkurenčnost. Uh, Prav tako moramo govoriti tudi o novih eh, tehnologijah, eh, ki um, vplivajo na uh, turizem. Te tehnologije so pomembne za uh, sektor, ki uh, se želi ohraniti in uh, razvijati. Če želimo izkoristiti vse prednosti, ki jih ponuja tehnologija na področju turizma, moramo ustvariti tudi podjetniško vzdušje. Turizem potrebuje našo pomoč, našo podporo, zlasti glede zagonskih podjetij in digitalizacija na področju turizma pomeni, da moramo eh, analizirati načine, kako se bomo lotili teh novih tehnologij. Treba je eh, podpreti nova zagonska podjetja, treba je podpreti eh, podjetnike in to, ta podpora je tudi med našimi prednostnimi nalogami potrebujemo uh, realno pomoč uh, majhnim in srednje velikim podjetij na področju uh, turizma in to, uh, potrebujemo, zato potrebujemo tudi dostop uh, do uh, podatkov. Turizem je treba podpreti tudi z javnimi politikami, kajti veliko MSP-jev potrebuje pomoč. Uh, Novi gospodarski modeli so se pojavili, govorim o različnih eh, eh, spletnih eh, platformah, kot so Airbnb in podobno, in ne moremo spregledati učinka, ki ga to ima za industrije. In to ima uh, uh, učinek tako na naložbe na področju turizma, kot tudi uh, na um, nepremičninsko politiko. Uh, moramo po eni strani zagotoviti določene standarde, po drugi strani moramo zagotoviti eh, eh, obstoj nepremičninskega trga, in eh, zato potrebujemo tudi partnerstva med zasebnimi in javnimi partnerji, vključno z nevladnimi organizacijami. Eh, treba je podpreti kvalitativni model eh, kvantitativne rasti, zato da bo Evropa lahko ehm, še naprej ohranila to podobo in to, ta standard odličnosti. In eh, zato potrebujemo eh, turizem, ki bo odgovoren, ki bo na visoki ravni kakovosti, ki bo eh, konkurenčen za podjetja, zlasti za MSP. Konkretni konkretne profite moramo ponuditi evropskemu uh, državljanu in zato potrebujemo zelen turizem, odgovoren turizem, uh, pameten turizem in vse to mora biti, um, moramo imeti pred očmi, ko oblikujemo uh, te uh, strategije. Po eni strani je treba um, Eh, gospodarsko rast eh, združiti z vzdržnostjo, istočasno pa moramo upoštevati tudi eh, etične vidike in ne smemo dopustiti, da bi turizem privedel do neke fobije pred turizmom, kot to že najdemo v nekaterih zelo turističnih destinacijah. Na to potrebujemo tudi promet, ki bo vzdržen, ki bo odgovoren, ki bo zelen in ki bo koristen za potrošnike kot za turiste. Ja, rekli ste deset minut, zato poskušam biti čim eh, bolj hiter. Čas je, da eh, se zavemo, da potrebujemo eh, resne ukrepe, če, želimo, če se želimo izogniti um, preveliki koncentraciji turističnih destinacij. Te uh, turistične destinacije morajo biti tudi mesta, kjer ljudje živijo, delajo in ki jih turisti obiskujejo. In eh, upravljanje z turizmom v eh, mestih mora biti um, rešitev, ki uh, omogoči um, prenos določenega števila turistov na destinacije, ki so morda malce manj obremenjene. Uh, to je mogoče, turiste lahko eh, usmerjamo na, eh, v regije, eh, ki so morda manj poznane, ampak kjer imamo tudi veliko zavideti. Imamo države, ki uh, imajo velik turističen potencial, ampak ki ga še niso izkoristile in to lahko razvijemo. Prav tako lahko razvijemo infrastrukturo tudi z novim. Uh, Eh, upravnim eh, pristopom. In tu je treba vključiti eh, akterje iz vseh industrijskih sektorjev. To je mogoče narediti z strategijo, ki vključuje tudi zasebne akterje. No, Povedal sem nekaj besed o našem pristopu. Kot sem že povedal, bomo, bomo ponovno vzpostavili skupino, delovno skupino na področju eh, gospodarske rasti in konkurenčnosti za eh, turizem eh, in tako bomo, ta skupina bo delala tudi na žuriranju te strategije za evropski turizem iz leta 2010 in pri tem bomo upoštevali notranji trg in notranji digitalni trg in konec maja 2019 bo svet sprejel tudi sklepe na tem področju predsedstvo um, eh, sveta poskuša, bo organiziralo tri uh, dogodke neformalne narave, uh, ki uh, bodo namenjeni državam članicam, pa tudi vsem drugim akterjem, zato da bomo lahko uh, skupaj ustvarili vse pogoje, ki so potrebni za uh, uravnoteženo uh, rast na področju turizma v Evropi. V zadnjih letih smo bili priča precejšnji diversifikaciji tega uh, sektorja, tako v Evropi kot v svetu, ampak turizem mora ostati vzdržen tržni eh, sektor, tako na eh, socialnem, gospodarskem in eh, okoljskem področju. Zato bomo organizirali tudi konferenco v Bukarešti od 1. do 4. aprila 2019. Konferenca bo namenjena tej temi. Na to bomo v Tulči med 11. in 14. junijem 2019 organizirali ministersko konferenco za. Eh, strategijo eh, Donave eh, in to od 10. do 12. aprila v Patrenjamcev bomo prav tako organizirali neformalni dogodek. Za vse te tri dogodke seveda velja, da ste pozdravljeni, da ste, da ste dobrodošli, računamo na vašo udeležbo in še enkrat ponavljam, da je turizem zelo pomemben za Evropo, ampak če želimo ostati konkurenčni, se moramo prilagoditi tehnološkemu razvoju razvoju in eh, te je treba eh, izkoristiti kot priložnosti. Na to bi eh, izkoristil priložnost, da govorim še o varnosti, ki, lahko ponudimo, ki jo lahko ponudimo našim turistom. Brez varnosti, brez pač vseh teh vidikov, ki so pomembni za turiste, turizem ne bo uspešen. In zato potrebujemo strategijo, ki bo uh, uspešna ne samo za uh, evropsko gospodarstvo, temveč tudi za uh, lokalne skupnosti, ki so temelj turizma. Kohezija je motor predsedstva Romunije in to mora, biti, mm, to mora biti skupni temelj vsem našim pristopom in vsem politikam Evropske unije. Hvala lepa, gospod eh, minister, za uh, to in uh, hvala tudi tolmačem, da ste sledili temu ritmu. Takoj zače, odpiram razpravo in uh, začeli bomo z uh, našim podpredsednikom za turizem, gospod Liri. Beseda je vaša. Hvala lepa. Dobar dan, gospod minister. Hvala lepa. Žal, moja romunščina eh, ni dovolj dobra, da bi vas eh, več kot pozdravil. Zahvaljujem se vam za vse, kar ste že storili kot uh, romunsko predsedstvo. Veliko pričakovanj imam za prihodni semester uh, v svetu. Mislim, da turizem še nikoli ni bil tako pogosto omenjen v zadnjih letih, kot je sedaj od januarja dalje. Zato upam, da bomo dosegli nek sporazum med svetom in eh, komisijo na tem področju. Letošnje leto je zelo pomembno leto za evropsko politiko in turizem je del tega. Zelo sem vesel, da bo ta delovna skupina začela delati uh, znotraj sveta in da bo vidna. Vse vlade držav članic eh, bi morale uh, videti, da poleg vseh drugih prioritet, ki jih že imamo v Evropski uniji, da je tudi turizem zelo pomemben. če mi kot poslanci eh, iz tega vidika lahko na neformalen ali formalen način pomagamo, potem nam povejte. Večkrat eh, sva eh, o tem govorila že neformalno, prav tako smo se že obrnili na vse vlade držav članic in vse, prosili smo eh, države članice, da podprejo stališče Evropskega parlamenta, za katerega smo se borili. In sicer to stališče je naslednje. V prihodnjem večletnem finančnem okviru bi morali imeti postavko za vzdržni turizem. V trenutnem eh, semestru eh, mora romunsko predsedstvo zagotoviti to proračunsko postavko. Potem, ko bodo izraženi vsi različni interesi v svetu, ne bi eh, želeli, da eh, večina reče, eh, no pa dajmo se znebiti tega predloga parlamenta. Zato vas lepo prosim, da zagotovite v tem polletju, da bo ta računska postavka in teh 300 milijonov evrov ostalo v proračunu ne gre za vso to, gre za simbolično vrednost, ki jo ta predstavlja. Na to še nekaj bi omenil. V svetu se sprašujem, kako romunsko predsedstvo lahko poveča ulogo turizma. Podpiram romunsko predsedstvo glede tega. 6. marca bo, mislim, da ta delovna skupina prvič zasedala v svetu in eh, lahko bomo tudi vključili eh, poslance parlamenta v delo te skupine. Hvala. Hvala lepa, gospod eh, Liri. Bom um, ponudila poslance možnost, da postavijo več vprašanj in na to boste odgovorili skupaj na več vprašanj. Okay. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Pozdravljen, gospod minister, minister za turizem Romunije. Hvala lepa za vaše eh, navdušenje in hvala lepa tudi za kakovost vaše predstavitve. Povsem se strinjam z vami. Glede na uh, pomembnost eh, turizma in pa industrije, ki je povezana s turizmom, eh, potrebujemo eh, nov strateški načrt, žoriran strateški načrt, kajti sedanji dokument je bil pripravljen leta 2010 in Tudi vi ste govorili o prevelikem turizmu, preveliki o turistični obremenitvi za mesta, kot so London, Amsterdam in tako dalje, Barcelona. In to predstavlja tudi določene težave, če bodo vsi ti turisti na to prenočevali v stanovanjih Airbnb-a, potem bo to povzročalo težave. Na to nismo še govorili o vizumih. ponavadi se to vprašanje po stavi. Naprimer, če 600 milijonov Kitajcev eh, srednjega sloja eh, pridejo v Evropo, potem eh, v Bukarešti ne bo dovolj hotelov za vse te ljudi. In morda bi si veljalo pogledati tudi to vprašanje vizumov. Še nekaj, kar mi je bilo zelo všeč v vaši uh, predstavitvi, pa je uh, to pomankanje uh, človeških verov. Nenavadno je, da imamo uh, 500 milijonov ljudi uh, v Evropi. Uh, in deset milijonov uh, ljudi, uh, ki uh, dela na tem področju. Eh, eh, imamo vedno več ljudi nad 65 eh, let, ki se bodo upokojili, in vedno manj mladih, ki bodo lahko ta sistem vzdrževali. Strinjam se tudi s podpredsednikom, vi ste sedaj pripravili te usmeritve, ampak upam, da bodo finski kolegi na to julija tudi nadaljevali z vašim delom. Videl sem preveč eh, lepih načrtov sveta, ki eh, enostavno izginejo po šestih mesecih predsedovanja. Hvala lepa, gospod Van den Kamp. Gospa Bilbao, izvolite. Hvala lepa, predsedujoča. Dobar dan vsem. Eh, hvala lepa, minister. In hvala, da ste. Eh, ponovno aktivirali to eh, eh, tematiko turizma. To je zelo pomembno, vsaj za člane tega odbora. Zelo se mi zdi dobro, da boste ažurirali sporočilo komisije leta 2010, ki je že precej zastarano. In prav tako mi je všeč tudi to, da boste znotraj skupine za konkurenčnost aktivirali skupino za turizem. Eh, glede eh, MSP-jev eh, ugotavljamo, da, je, da so ta podjetja precej potisnjena ob stran s pričo tega, kar se dogaja. Turistični model MSP-jev je nekaj, kar moramo še zgraditi in tudi z pomočjo s pomočjo Evropske unije, zlasti na eh, podeželju, če želimo razviti to dejavnost. Dejansko eh, ni eh, dovolj, da ažurirate to sporočilo iz leta 2010, če se na to delo ne nadaljuje. Potrebujemo pa resnično strategijo za učinek, ki ga bo to imelo na Evropski uniji, ampak to moramo. Mm, vprašanja vzdržnosti je treba vključiti v eh, turizem, to drži, ampak istočasno pa moramo tu vključiti tudi celotno tematiko um, uh, priseljencev eh, in pa um, invalidov. Uh, imamo na milijone ljudi, ki jih je treba vključiti v te dejavnosti. Zlasti, če govorimo o Eh, o razvoju eh, in ustvarjanju delovnih mest. Zakaj je pomembno priseljevanje? Ker nimamo dovolj ljudi in tu gre za sektor, kjer lahko te ljudi vključimo. In eh, veliko sektorjev v Evropi se lahko razvije zato, ker turisti iščejo vedno bolj, um, vedno več narave uh, in tudi um, na ta način lahko uh, razvijemo določena področja, ki sedaj še niso razvita. Torej, prosim, da se v vaš fokus vključi tudi uh, priseljence, invalide in na to še nismo omenili uh, Brexita, Kanals, Kanarski otoki. Uh, um, sprejemajo več kot 25 odstotkov britanskih turistov. Ali ste analizirali uh, učinek Brexita na turizem? Strinjam se s tem, da se v uh, MFF uh, vključi tudi uh, denar za razvoj delovnih mest na tem področju. Hvala lepa, gospa eh, Bilbao. Predem dam besedo gospodu Kramerju, se opravičujem, moram namreč na drug sestanek, ampak se bom eh, vrnila in gospod Kor me bo nadomestil. Gospod Kramer, izvolite. Ja, gospa predsedujoča, gospod minister, hvala lepa, da ste prišli na obisk in da ste eh, podali ta to predstavitev poudarili ste trajnost in kakovost. Trajnost je pomembna, kajti turizem lahko tudi uničuje, tako je bilo povedano. Imamo pa tudi področje turizma, ki neznansko raste v zadnjih letih in ki je trajnosten in to je eh, kolesarski turizem. O tem želim govoriti in drugi to tudi pričakujejo. Ta kolesarski turizem se je v zadnjih letih zadnjem, zadnjih desetletjih raste za 20 odstotkov na leto. E, kolesarjenje je zdravo, ekološko ima pa tudi ekonomski učinek. E, kolesarski turist in to kaže študija iz Švice, to niso riveži, šoleri ali študentje, ne. E, kolesar brez nočitve porabi 35 evrov na dan, um, turist z avtomobilom pa samo 10 evrov. To je velika možnost za MSP-je, kajti kolesarski turizem seveda ne gre od vele mesta do vele mesta. V eh, Evropski uniji imamo več kot 70 tisoč km eurovilo uh, eh, poti, dve pomembni potekata tudi skozi vašo državo, dobro so označeni, določene te poti, vendar zelo različno v Evropski uniji. Za donovsko eh, kolesarsko pot je primer naprimer Srbija. Srbija ima donovsko eh, pot in še drugo pot, eh, popolnoma označeno z Eurovilo potjo 6 in 13 in imajo označbe v dveh jezikih, v srbščini in v angliščini in velike plakate na mejah eh, z opisom teh eh, kolesarskih poti. Isto pot sem prevozil tudi v Romuniji in nisem našel nobenega znaka. Rekli so, da je prepovedano postaviti tak znak ob, avto, ob cesti um, sicer in potem spomeniki so bili sicer opisani, vendar samo v romunščini. To je projekt sofinanciran iz sredstev Evropske unije, jaz pa tega nisem mogel prebrati in razumeti, sem pa z, z, zanimam se za zgodovino in kulturo. Zato vam je Srbija lahko zgled, ne samo zato, ker so prav označili vse, temveč, ker so ugotovili, da je 2008 bilo na Donavski kolesarski poti 508 kolesarskih turistov potem so namestili te table in eh, plakate in v štirih eh, letih eh, so imeli na mesto 500 turistov 13 tisoč kolesarskih turistov. Pomislite, kakšen ekonomski razvoj. In ker v Romuniji ne delate nič, silite eh, kolesarje na drugo stran Donave med Orževo in Žinovo. Jaz sem eh, šel po tej poti, se moram peljati po eh, cesti eh, z veliko prometa, eh, z veliko tovornjaki. In usporedno poteka železniška eh, eh, železnica, vendar je bilo prepovedano vzeti na železnico kolesa, kole, um, kolo um, in sem 70 km moral prevoziti po tej nevarni poti. Zato mora biti zagotovljeno obvezno, da, um, želiz, da je na, železnico, na železnici možno prevažati tudi kolo. To smo sprijeli in to ne smejo, od tega ne smejo odstopiti države članice. Treba je v tem videti trajnostno perspektivo za turizem in za MSP. -ja. To je zelo pomembno. Zato si želim, da bi tudi te pot. Euro bilo poti bile označene v vseh državah, da so plakati, informacije, vsaj v dveh jezikih, se ni nujno, da je v nemščini, ampak vsaj v nemščini z uh, lingvo franko, angliščino v eh, Evropi, čeprav eh, angliščina zdaj z izstopom ne bo več eh, lingva franka, ampak dobro, pomemben je ta jezik. Veliko je zgodovinskih kulturnih znamenitosti in prosim, da se tudi sami zauzamete za to označitev, pa ne samo doma, temveč tudi na evropski ravni. Hvala, gospod Kramar. In sedaj so na vrsti predstavniki političnih skupin, kot prvi dobi besedo. Gospod Marinescu. Hvala, gospod predsedujoči, gospod minister. Iz vaše predstavitve sem razumel, da bomo v naslednjih petih mesecih rešili vse probleme. Kljub temu imam eno konkretno vprašanje. kakšen dokument eh, mislite, da boste lahko oblikovali v tem kratkem času v komisiji ali v svetu, govorim seveda o uradnem dokumentu, ali bo to sporočilo, resolucija v nastopu, v govoru ste omenili, da stremite za nečem, kar bo možno praktično tudi eh, udejanjiti. Zato si želim konkretno odgovor. Ja, vielen Dank, Herr Marinescu. Hvala, gospod Marinescu. Gospa Tabaril dobi besedo kot naslednja. Hvala lepa. Lepo zdrav vsem, veliko veselje mi je, da danes govorimo o temi, ki je tako pomembna, spodbujanje evropskega turizma. Pozdravim, pozdravljam eh, romunskega ministra za turizem, eh, prihaja iz države, ki jo zastopam in zelo se zauzemam za Romunijo kot turistični cilj. Eh, veseli me, da je da romunsko predsedstvo je prepoznalo turizem kot pomemben cilj. In veseli me, da so evropske inštitucije, posebej svet, razumile, da potrebuje turizem več podpore na evropski ravni. V odboru za promit v Evropskem parlamentu imamo, smo ustanovili delovno skupino za turizem, v skupini in temu odboru predsedujem, oziroma tej skupini, in že večkrat smo razpravljali o tem, da je sporočilo Evropske komisije o turizmu treba posodobiti. Posodobitev sama pa ne bo zadostovala. To sporočilo zadnje je iz leta 2010. Menim, da Evropska komisija v zadnjih, eh, torej da jen ne čakajo veliki izzivi samo na področju turizma, temveč tudi na področju gospodarstva. Eh, kolegi iz odbora TRAN in predstavniki turističnih združen v Evropi so mnenja, da potrebujemo sicer posodobitev sporočila, pa tudi integrirano strategijo za razvoj evropskega turizma. In v tem naj bi bilo povezano vse, kar naj bi bili veliki veliki pomembni cilji za razvoj turizma. Obenem pa potrebujemo tudi jasno um, proračunsko vrstico za spodbujanje evropskega turizma in to ne glede na to, um, um, da se turizem ocenjuje seveda tudi različno včasih, se na turizem gleda kot na politiko subsidiarnosti. Sicer je res, da sodi v subsidiarnost, obenem pa turizem. Um, um, um, generira 11 odstotkov BDP-ja na evropski ravni in ustvarja na milijone delovnih mest. Imamo 1,2 milijona MSP-jev, ki uh, um, delujejo na področju turizma in zato menim, da. Turizem ne more biti samo uh, politika subsidijarnosti, temveč mora biti prednostna politika. Vem, da uh, imate samo malo časa na razpolago. Romunija uh, želi delovno skupino v svetu za konkurenčnost ponovno oživiti in to je dober znak. E, sklepi iz te delovne skupine, pa tudi zaključki dela naše delovne skupine so lahko dobra osnova za prihodnjo strukturo programa za turizem, ki bi, potem, e, e, ki bi ga potem pripravila Evropska komisija. In še nekaj želim povdariti, potrebujemo skupno podporo turizmu in sicer um, treba je najti neko rešitev za turistične destinacije, um, ki so nekako prebukirane in zato bi lahko izkoristili to priložnost in rekli, da je v Evropi mnogo turističnih ciljev in da je še veliko manevrskega prostora za izkoriščanje potencijala turističnih destinacij, ki so zelo lepe, ki pa niso tako znane. In zato potrebujemo neko izravnavo na evropski ravni. Romunija je prav gotovo med manj znanimi turističnimi cilji, Donavska delta, Moldavski samostani ob Moldavi, pa tudi um, Karpati. Um, in vse bi morali storiti, da bi Evropska unija postala uh, ciljna destinacija za turiste po vsem svetu. Pa še nekaj je pomembno. In to je povezano z novimi izzivi za evropsko gospodarstvo in sicer digitalizacija. Digitalizacija si utira pot tudi v turizmu in tudi turizmu tu eh, je povezano z zaposlenimi v turističnem sektorju, z digitalnim usposabljanjem teh zaposlenih v turističnem sektorju. Obenem gre tudi za spletne platforme, preko katerih lahko spodbujamo turistične cilje. Tako kot poznam Romune, sem prepričana, da nam bo uspelo v teh šestih mesecih doseči veliko za turizem, kajti turizem je prioriteta za Romunijo. Hvala, gospa Bardel. Sedaj pa dobi besedo Gezine Meissner. Hvala, Dieter. Spoštovani gospod minister, tu zadaj sedim. Klaudija Kodoromunka je govorila zelo dolgo in angažirano, jaz bom malo nadoknadila sedaj ta čas in bom krajša. Vsi, ki me poznajo v odboru za pr eh, promet, vedo, da Mihajl vedno govori o kolisih, jaz pa o rekah in uh, ladjah. Eh, zelo dobro je, da um, imate strategijo za. Um, konferenco o Podonavju. Tudi tu v parlamentu smo že imeli take konference o Podunavju. Tu se mi zdi zelo pomembna tema, čeprav Dunav v Romuniji še ne poznam. Konkretno vprašanje, kako je z utekočinjenim plinom na Dunavi za ladje, kitambuzijo, kako daleč ste že pri tem in ali mogoče potrebujete pomoč iz eh, sredstev CIFA, to je eno vprašanje. Potem Donavska delta je bila omenjena, mora biti zelo lepo tam, žal ne poznam, imate tudi obalo ob Črnem morju, ki je žal tudi ne poznam v Romuniji, samo v Bolgariji in, Ukra in Ukrajini, ampak predstavljam si, da je turistično to zelo lepo in da je to možno tudi razviti. Zato vprašanje, kakšne težave imate v Donovski delti ali naprimer v obalah s odnesnaženjem, kot je plastika, tudi v Severni Nemčiji imamo te težave in drugot. Kakšni so ti problemi v Romuniji in ali obstaja kakšna izmenjava mnen z drugimi na področju turizma? Rešit, treba rešiti te probleme. Naslednja na vrsti gospa Matera. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod minister, za eh, vaš obisk v našem odboru v našem odboru za promet in turizem. In seveda vam želim veliko uspeha, da bi v tem kratkem času, ki je na razpolago, eh, izvedli ta zelo ambiciozen program, ki ste ga predstavili z velikim veseljem. Eh, ugotavljam, da ste turizem opredelili kot eno od prioritete romunskega predsedstva in da ste to vključili tudi v področje konkurenčnosti. Se pravi, da je turizem pomemben eh, za gospodarski razvoj in za razvoj evropskih regij. V tem pet, petletnem mandatu, kot vidimo, so kolegi, ki so um, res storili veliko, da bi turizem dobil ustrezno mesto v evropski agendi. Torej, z turizem je bistvenega pomena za današnjo ekonomijo, za regije in za Evropo nasplošno. Kar zadeva um, stališča parlamenta glede tega. Evropski parlament je pripravil proračunsko vrstico za naslednji večletni finančni okvir 330 milijonov evrov. Svet pa naj bi sedaj sledil našim predlogom za posamezne akterje in posamezne sektorje. E, torej, e, gre za konkretne akcije na določenih področjih. Ne zadostuje, da govorimo samo na splošno o izzivih. Želim predvsem povdariti področje digitalizacije in brexita, čeprav je to bilo že, že, že omenjeno. Digitalizacijo zato, ker smo v času eh, digitalne revolucije in ker moramo eh, digitalizacijo eh, zastaviti tako, da bo v službi državljank in državljanov. Vemo, da to sproža določene bojazni, zato moramo pomagati MSP-jem pri digitalizaciji in MSP-ji so. 90, 90, torej 90 odstotkov um, od teh podjetij je v turizmu in zato jim moramo pomagati pri digitalizaciji podjetnikom in eh, turističnim podjetjem, tako da bo eh, tudi ravnovesje med novimi generacijami, ki imajo eh, usposobljenost in ki pridobivajo to usposobljenost za digitalizacijo in da bomo z novimi eh, delovnimi mesti zapolnili eh, tista prazna delovna mesta, ki so na področju eh, turizma, zato da bodo naša turistična podjetja še bolj konkurenčna, kot so sedaj. Pred nami je seveda še dolga pot, kar zadeva druge osebe, je treba za regije in za države članice, predvideti instrumente za boljše uravnavanje dodatnih turističnih tokov. 27 držav članic je ob koncu tega tedna objavilo sporočilo v pismu, torej vse, kar ste povedali danes kot minister, morajo izvideti tudi vsi ostali, kajti vsi skupaj želimo zgraditi bolj eh, pametno Evropo s pametnimi mesti, s pametnimi destinacijami in tudi eh, Evropi, Evropo, ki eh, bo eh, tudi glede proračuna upoštevala turizem. Še dve temi na koncu. Eh, ki so pomembne za vse politične stranke in za države članice. Pravice potnikov v letalskem prometu v svetu želita, ležita dosije ali boste napredovali. V času vašega predsedovanja pri tem dosijeju vidno smo se tudi izrekli za multimodalno potovanje in za multimodalne vozovnice. Se pravi, da imaš eno vozovnico, s katero se odpelješ doma, od doma z avtobusom, potem naprej z vlakom in tako naprej ali bo ali lahko pričakujemo napredek v času vašega predsedovanja na tem področju. Hvala lepa. No, eh, počakal sem, da si do konca zapišete tudi to vprašanje in potem eh, vam dajem besedo in vas prosim za odgovore na mnoga vprašanja, ki so bila postavljena. Da, multe întrebări și extrem de Res je bilo eh, veliko zelo dobro utemeljenih vprašanj. Poskusil bom odgovoriti kronološko. Najprej uh, eh, Ištvan Bojli. Eh, ki pozna samo eno besedo v romunščini, multumes, hvala lepa. In upam, da boste na treh prireditvah v Romuniji in sem prepričan, da boste se tam naučili še veliko več eh, romunskih besed. Frumuas, na primer. Lepo, Romunija je lepa, privlačna država. Um, seveda eh, sem, moram biti kratek in jedrnat. Želim. Um, um, pohvaliti eh, lepote Romunije in sem seveda subjektivn. Imamo veliko gora, največjo biotsko raznovrstnost v Evropski uniji, imamo Črnomorje, imamo Donavsko delto, imamo zelo spektakularen odsek Donave, veliko gradov, mm, cirkva, veliko samostanov. In zato vabim Ištvana prisrčno v Romunijo, prepričan sem, da mu bo tam všeč. Sedaj pa nekaj o finančni podpori eh, turističnega sektorja. Eh, to seveda podpiramo. 300 milijonov evrov je predlaganih, torej parlament eh, se je dogovoril za to število, številko finančni, večletni finančni okvir 21-27. Torej, to je treba sedaj spraviti na raven predsednikov vlad in držav in potrebujemo proračunsko vrstico za turizem. Vendar to ne spada v forum razprav v svetu za konkurenco. Eh, in zato pozivamo parlament, da predloži specifičen program. Kot vemo, na strani komisije take pobude trenutno ni. Želimo um, zagotoviti večjo prepoznavnost turizma in jo više uvrstiti na evropski agendi, kajti pomen turizma za Evropo ne gre pocenjevati. Po petih letih želimo, da bi svet sprejel sklepe v svetu za konkurenco. Vemo, da potrebuje turizem finančno podporo, obenem pa tudi konsolidiran politični okvir, kajti samo tako bo kos izzivom in za vse udeležence v turizmu bo to eh, v korist. Moramo finančno podpreti ta sektor in to vam obljubljam in eh, vas vabim k partnerskemu sodelovanju pri tem. Sedaj pa eh, nekaj o še ostalih vprašanjih. Um, naprimer, podelitev vizumov, eh, to je znano tudi kot dozje libe. Uh, vsi si želimo, da bi lahko pozdravili čim več turistov v EU in da bi lahko vstopili v našo državo na čim enostavnejši način. Zato pozdravljamo eh, sklepe sveta za to področje, vendar moramo najprej počakati, kakšne, kakšni sklepi bodo še sledili. Pobuda za podelitev vizumov bi seveda bila dobrodošla. Um, sedaj še čakamo na Eh, mm, zaključna poročila strokovnjakov za to področje, gospa Bilbao. Zelo me veseli, da eh, ste omenili razvoj MSP-jev. To je seveda politika uspeha, potrebujemo skupno strategijo. Obenem pa moramo razmisliti, kako podpreti MSP-je. In sedaj nekaj 80 tisoč ljudi eh, z invalidnostjo. Eh, tudi tu bi morali opredeliti prioriteto in reči, da naj bi te osebe imeli možnost se zaposliti v turizmu, kajti to je zelo privlačna branža, privlačen sektor, ki nudi veliko možnosti tudi za nadaljni razvoj. Gospod Kramer, vi ste eh, govorili o trajnosti. Trajnost je zavezujoča. Načelo trajnosti eh, spada, sodi v vse sektorje turizma. Trenutno je žal tako, da se trajnost nanaša samo na tiste sektorje turizma, ki so povezani z naravo, naprimer naravovarstvena območja, Natura 2000, eh, območja, ki so zaščitena z EU, eh, na ravni EU. Moramo pa iti še dlje. Ta koncept trajnosti je treba vključiti v vse sektorje turizma in zdaj eh, o kolesarstvu in kolesarskem turizmu. Eh, to nam je zelo pri srcu. Kolesarjenje pomeni najprej zdravje. Kolo pa je tudi zelo ekološko um, transportno sredstvo. In veseli me, da ste navedli primer, ki eh, ni zvenel tako pozitivno za Romunijo. Romunija mora pri tem še eh, nekaj nadoknaditi. In takoj, eh, ko sem prevzel mandat, sem eh, prepoznal kolesarski turizem kot prioriteto. Iščemo alternativne kolesarske poti v Romuniji, da bi bili kolesari bolj eh, zavarovani, da se jim ni treba boriti na cestah z tovornjaki in drugimi velikimi vozili. In zagotavljam vam, da. Uh, Eh, bomo te poti Eurovilo v Romuniji razvijali še naprej. Hvala za eh, to, da ste govorili o moji državi, eh, o naravnih lepotah, o kulturnih znamenitosti, to me je zelo veselilo in upam, da se bova kmalo videla in srečala na eni teh lepih kolesarskih poti v Romuniji in da bova potem mogoče skupaj si ogledala to ali drugo znamenitost. Hvala. gospod Žan Marinisku. Postavili ste konkretno vprašanje in sicer, kaj bomo konkretno storili. To je težko, se ne morem odločati sam. Želim si, da bi sprejeli konkretne sklepe, ki pa bi jih podprli vsi. Upam, da bomo našli čim več rešitev na osnovi sodelovanja. Res vas prosim za ta. Za zaupanje. Vem, da ste prihajate iz Romunije, da e, imate radi Romunijo, ampak prosim, da zaupate romunskemu predsedovanju in e, želite nam čim več uspehov pri tem. Evropska unija bo še naprej glavni turistični cilj po svetu. In sedaj nekaj o, o vprašanjih, ko spet zabrdil. E, eh, sprašujete po tem, eh, za kakšno strategijo eh, stremimo v Evropski uniji za turizem. Veselim me, da smo na enaki valovni dolžini. Res je, eh, potrebujemo nek celovit pogled na turizem. To je sicer velika naloga, ni pa nemogoča. Um, to um, možnost preverjamo v svetu za konkurenčnost, za konkurenco. V tem svetu bomo sprejeli, pripravili določene sklepe. Strategija, ki sem jo citiral, je iz leta 2010 in potrebujemo posodobitev, ki bo v skladu z današnjimi danostmi. Moramo iti v korak z razvojem. Smo v času um, velike hitrosti in pospešiti moramo tudi svojo hitrost. In še zadnje vprašanje. reke Donava. Donava bi lahko postala pomemben turistični cilj za vse. Osebno vam lahko rečem, da je najlepši odsek Donave v Romuniji in to me veseli, na to sem ponosen. Vendar tudi tu imamo še določene primankljaje. V Donavski delti, v mesto Tulče, bomo organizirali srečanje. Niste še bili v Donavski delti, slišali pa ste samo dobro o tem in zato vam zagotavljam, ko boste prišli v Tulča, v Donavsko delto, boste ugotovili, da je to edina rična delta, ki je bila sprejeta v kulturno dediščino UNESCO. To je res zelo poseben kraj. In na tej konferenci v Tulči bo šlo za to, kako konkretizirati rečni turizem in to še posebej na Donavi. Reke so velika, veliko bogatstvo EU, ki ga je treba bolje izkoristiti v turizmu. In zadnje vprašanje, gospod Monteiro, in tu gre za rast v turizmu in za prispevek turizma k gospodarstvu EU. Pri turizmu eh, ne smemo eh, pozabiti naslednja. Turizem torej, je pomemben dejavnik BDP-ja. Torej, delež v BDP-ju je nad 10 odstotki. Maksimalni potencial pa s tem še sploh ni izkoriščen in eh, lahko dosežemo še več. V svetu eh, za konkurenco bomo govorili o vsem tem. Gre za povečanje učinkovitosti turističnega sektorja in z vašo podporo, o tem sem prepričan, bomo dosegli pozitivne rezultate. Pa še eno vprašanje je bilo o multifunkcionalnih eh, vozovnicah. Ta ideja je, Odlična. To bi turistom bistveno olajšalo potovanja. Tudi to možnost bomo obravnavali na svetu za konkurenco. Hvala za to idejo, ki jo doslej še nisem upošteval, ima pa velik potencial in ji bomo prisodili ustrezno pozornost. Najlepša hvala. Hvala, gospod minister, in prosim, da pomislite tudi še na pravice potnikov v letalskem prometu zato je za nas v Evropskem parlamentu tudi pomembna tema. Hvala za vašo predstavitev, za odgovore na vprašanja. Hvala za lepo predstavitev vaše države na področju turizma. Želimo vam veliko uspeha, kajti vaš uspeh je tudi naš uspeh. Vse najboljše. ich mache einfach mal. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir kommen. Tako, drage kolegice in kolegi, prehajamo k naslednji točki na našem dnevnem redu. In sicer prehajamo k temi, ki zelo zanima naše državljane. Gre za ukinitev uh, premikanja ure na letni in poletni na letni in zimski čas. Rad bi dal besedo gospe Ulskog, da predstavi svoje poročilo. Thank you, chair, uh, for giving me the floor. <clears throat> Hvala lepa, gospod predsedujoči, da ste mi dali besedo. Uh, zaključila sem svoje poročilo. kdor želi zapustiti dvorano, naj to prosim stori tiho in hitro. Torej, zaključila sem svoje poročilo o opustitvi premikanja ure na poletni oziroma zimski čas decembra. Poročilo je bilo predstavljeno tukaj januarja in zelo vesela sem, da sem dobila podporo številnih poslancev. Od takrat smo prejeli 76 predlogov sprememb skoraj da vseh eh, političnih skupin in vesela sem zanimanja za to temo, kaj te tema, kot se vsi zavedamo, je obravnavana na pobudo naših državljanov. In eh, zastavljenih je bilo tudi največ vprašanj v javni razpravi na to temo. S tem se ukvarjajo številni državljani v Evropski uniji. Imela sem dvostranske sestanke s poročevalci v Senci in eno neformalno sejo poročevalcev v Senci. Včeraj pa smo imeli prvo eh, sejo poročevalcev eh, v seji, prvo formalno sejo in uspela sem uh, sprejeti večino predlogov sprememb, ki so bili, vključ, ki so bili predloženi. Včerajšnja seja poročevalcev senci je potekala zelo gladko, ob popolni podpori skoraj da vseh poročevalcev v senci. Odločili smo se, da podpremo eh, predlog komisije in pa moj osnutek poročila in eh, da opustimo premikanje ure na poletni oziroma zimski čas poleg tega eh, pa morajo države članice same sprejeti odločitev, eh, kateri eh, čas bodo uporabljale kot standardni čas. Poleg tega pa moramo vzpostaviti mehanizem koordinacije med državami članicami. Tako se bodo države članice lahko usklajevale in zagotavljale stalno harmonizacijo evropskega trga na področju prometa in pa recimo komunikacij. In še četrta točka. Odločila sem se eh, tudi, da predlagamo daljše obdobje za izvajanje. Edina točka, ki je bila nekoliko sporna, je, kdaj naj bi ukinili to premikanje. Jaz sem predlagala leto 2021, da bi imeli vsi deležniki dovolj časa, pa tudi države članice, da se pripravijo in da bi tako poskrbeli tudi za dobro organizacijo evropskega trga. Ne želimo negativnih učinkov za naše državljane. Vendar pa. Razprava včeraj ni vključevala preostalih šest odborov, ki pripravljajo mnenje na to temo. Ti odbori bodo glasovali ta teden. Zato bomo imeli še eno sejo poročevalcev v senci prihodnji teden in takrat bomo ocenili rezultat drugih šestih odborov. Mislim, da lahko nadaljujemo z našo predlagano časovnico. 4. marca bi morali glasovati v odboru za promet, kar je zelo pomembno kaj ti mislim, da bi bilo dobro, če bi lahko eh, odločitev sprejeli še pred volitvami in če bi lahko tudi predložili rezultate našega dela še pred volitvami. Veselim se že nadaljnega sodelovanja z vsemi poročevalci v senci in eh, kot ste lahko slišali, sem optimistična, kar zadeva časovnico in pa kar zadeva možnost. Eh, dosege konkretnih rezultatov tudi na tem področju. Hvala lepa. Sedaj pa poročevalec v senci za skupino ELS, gospod Svoboda. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej mi dovolite, da se zahvalim poročevalki, gospe Ulfskog, za opravljeno delo včeraj je seja poročevalcev v senci potekala zelo dobro in obrodila je jasne rezultate, ki jih je poročevalka ravno kar eh, tudi predstavila. Najlepša hvala za to. Naj le dodam k temu, kar je povedala gospa Ulfskog, da Tukaj pravzaprav ne gre za pobudo državljanov, gre za uspeh Evropskega parlamenta. Naše delo, naše pobude so eh, pripeljale do tega. Zato smo tako zelo napredovali v zakonodajnem postopku. Gospa Ulsko, ki je že dejala, da bo šest odborov podalo svoje mnenje v imenu odbora Juri. Smo včeraj eh, uspešno glasovali. Torej, to želim povedati kot predsednik odbora Juri. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospod Svoboda. Sedaj pa EKR. Gospod Zile, vi boste govorili v imenu poročevalca v senci. Ja, samo prebral bom, kar je napisal naš poročevalec v senci. Seveda se zahvaljujemo poročevalki za ta predlog. EKR se strinja s tem, da bi leta 2021 opustili premikanje ure na zimski oziroma letni čas. Eh, in vsakršna odločitev v zvezi s tem eh, zahteva eh, horizontalno študijo vplivu na države članice. Strinjamo se z konstruktivnim pristopom, spremembe so potrebne in koordiniran pristop, ki upošteva delovanje notranjega trga, je ključnega pomena. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Zile. Gospa Bilbao v imenu skupine Alde, beseda je vaša. Hvala lepa. Ja, tudi sama se zahvaljujem eh, poročevalki za odlično opravljeno delo. Res je, in to izhaja tudi iz amadmajev, ki smo jih predstavili, da je eh, to zelo uh, dobra odločitev, da se uh, uh, do leta 2021 um, uh, počaka s uh, uvedbo te spremembe. Uh, nekatere države potrebujejo malce več časa za analizo vseh učinkov te spremembe in zato se nam zdi dobro tudi, da ta datum premaknemo na 2021 skladno s uh, našim predlogom spremembe. Najpomembnejše tu je, da mehanizem usklajevanja ustrezno deluje. Ta mehanizem mora omogočiti pripravo analize eh, v vseh državah članicah in Evropska komisija mora tu igrati ulogo koordinatorja, eh, zato da bodo lahko v prihodnosti sprejete ustrezni ukrepi. in tudi, da se bo ugotovilo, kateri, katerega od teh dveh časov se uh, odpravi, ali zimski ali poletni čas. Potrebno je torej, da to analizo opravimo in da se uskladimo za to, da bo evropski sistem koherenten. Ponavljam tudi to, kar je bilo že rečeno. Uh, ta eh, dan eh, je bil zelo zanimiv, eh, zelo zanimiva je bila izmenjava na področju vseh učinkov, zlasti na področju energetskega učinka. In ta pobuda je bila na začetku zlasti motivirana s tem energetskim vprašanjem, zdaj to nima več eh, enake teže kot na začetku, ko smo začeli s temi razpravami. Eh, sedaj je to bolj povezano z vprašanji eh, prevoza in tako dalje in z vprašanji vpliva na zdravje in zato skladno z eh, vsemi temi eh, poročili, ki so pripravljene na to temo, eh, skladno s to presenetljivo udeležbo na pobudi 4,6 milijonov ljudi se je odzvalo na to pobudo. Skladno z vsem tem moramo to delo tudi opraviti. Najlepša hvala, gospa Bilbao, tudi za vašo optimistično predstavitev, gospod Dalunde v imenu zelenih. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Jaz bi se najprej zahvalil poročevalki za eh, kompromisne predloge sprememb in zeleni smo veseli, da se eh, skoraj da vsi strinjamo za prvo možnostjo. Poročevalka je pripravila dve. Gre za harmonizacijo opustitve premikanja ure na letni in pa zimski čas, kajti eh, obstaja nevarnost, da bi v Evropi nastala sestavljanka različnih eh, časovnih eh, pasov. Torej, potrebno je proučiti delovanje notranjega trga prometna omrežja in pa logistična omrežja. Opustitev eh, premikanja ure bi na vse to pozitivno vplivala in eh, poleg tega bi pozitivno vplivala tudi na zdravje ljudi in živali. Potrebno pa je pripraviti študijo o učinkih eh, te opustitve premikanja ure. Poleg tega bi morala biti pripravljena tudi neodvisna ocena glede tega, ali bi bilo bolje ohraniti zimski ali letni čas. Hvala lepa, gospod Delunde. V imenu skupine uh, EFDD, gospa Juta, želite beseda? Ne, se pomenkuje. Gospa Juta, ne. Potem gospa Meissner, če gospa Ajuto ne želi spregovoriti. Ja, najlepša hvala. Zahvaljujem se poročevalki, poročevalcem v senci. Ta tema je izjemno pomembna in vem, da jih je kar nekaj v uh, tem odboru, pa tudi v drugih odborih, ki menijo, da je to banalna tema. To ni res, jaz se za to borim že od samega začetka. Že z gospodom Kalasom in z eh, gospod Bulčevo sem se o tem eh, pogovarjala. Komisari so se vedno bali, da bi lahko nastala sestavljanka različnih časovnih pasov, ampak vedno obstajala možnost, da bi države članice eh, spremenile čas. Eh, in ko smo uvedli letni čas v Evropi, eh, so v Švici organizirali referendum in velika večina ni želela premikanja ure na letni in zimski čas. Švica se je zato vseeno odločila zaradi sodelovanja z Evropo in ljudje so to počasi sprejeli, ampak čakajo, da eh, bo Evropa prišla k pameti. Eh, ni dobro, eh, da imamo te spremembe, kajti to negativno vpliva na zdravje ljudi in medicinska stroka meni, da je bolje imeti zimski čas. Torej, to močno vpliva tudi na šoloobvezne otroke. najbrž eh, še ne bomo uspeli pričeti pogajanj z državami članicami, ker še nimajo stališč. Ampak, če bi sprejeli vse končno stališče v parlamentu do konca tega sklica, bi imeli eh, dobre temelje za nadaljne razprave in to bo velik blagoslov za vse tiste, ki so bolni v Evropi. Najlepša hvala, sedaj pa gospod Riki, naš podpredsednik. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Jaz bi rad povedal troje. Prvič, kar eh, zadeva pritisk eh, in eh, referendum, to zelo eh, dobro razumem. Drugič, ali bi morali to spremeniti? Eh, veliko je tistih, ki menijo, da je potrebno opustiti premikanje ure, eh, kar zadeva letni in zimski čas, so mnenja eh, razdeljena, razdeljena so tudi mnenja. Eh, med eh, znanstveniki, ampak eh, Evropska komisija nima pristojnosti na tem področju, zaradi tega ne moremo imeti evropskega mehanizma harmonizacije. Počakati bomo morali na vse države članice, da bodo te naravnale uro. Eh, tukaj eh, ne gre zgolj za letni in zimski čas, ampak tudi za navezavo na časovne pasove. In videli bomo, kaj se bo na koncu zgodilo. In eh, vemo tudi, da bi lahko to vplivalo tudi na prevoz ljudi blaga na notranjem trgu. Torej, preminjam se, ali je treba, sprašujem se, ali je potrebno uh, opustiti premikanje ure, no ja, mnenje so deljene, ali je potrebno eh, uporabiti letni ali zimski čas, mnenje so razdeljene, ali bo to imelo posledice za notranji trg, ja, na vsak način. No, eh, kar pa zadeva referendum, to vzpodbujajo nekateri kolegi ampak mislim, da, nas, da nas bo to pripeljalo le v težave. Torej, uh, podpiram stališče, da bi glasovali proti temu. Evropska komisija, ki pa je zagotavo izvedla presoje vpliva, eh, naj eh, pove, eh, kaj meni o, o eh, stališču držav članic do harmonizacije. Najlepša hvala, Dominik. Gospod Vandalen. Petr. Ja, najlepša hvala, gospod podpredsedujoči. Dobro jutro. Na nizozemskem imamo zakon in ta zakon pravi, bolje je, da storiš manj kot več mislim, da ne bi bilo prav, če bi storili napako. Mislim, da bomo eh, zaradi tega eh, imeli zgolj razdrobljenost v Evropi. Nekateri bodo počeli to, drugi drugo. Komisija pa na tem področju nima nobenih pristojnosti, torej mehanizem eh, harmonizacije ne bo deloval. Zato, da bomo prišli iz držja pod kap. Torej, prosim, ne počnimo tega kaj ti saj sploh ne vemo, saj sploh ne vemo, kakšne, kakšni bodo rezultati presoje vpliva, nobenih pravih analiz nimamo. In eh, tako eh, se pač zadeve odvijajo v Evropi. Eh, sprejemamo kompromise za, kompromis za kompromisom. Eh, sprejemamo delne odločitve z delnimi odločitvami in potem eh, na koncu eh, krpamo vse te sestavljanke, ki nastanejo. Torej mislim, da bi morali predlog komisije zavrniti. Najboljše je, da si premislimo na pol poti, kot pa da naredimo napako. Hvala lepa. Vim je nekoliko odsoten. Ali poznaš eh, ta rek iz Nizozemske? No, vsi reki niso iz uh, Holandije, ampak iz Nizozemske. In med uh, tema dvema uh, pojmoma je velika razlika. Jaz nisem iz Holandije. Imam pa le vprašanje za poročevalko. Kdaj bo ta dosje zaključen? Kaj ti, če sem povsem odkrit, eh, gospod eh, Vandal je povsem pravilno povedal, celotna Evropska unija govori o tem že tri leta, gospod Juncker eh, nam je podaril uh, debel kos mesa. Ampak nažalost, tako smesa še ni pečen. In če eh, bi se pogovarjali z državljani Evropske unije, bi si ti želeli še več tovrstnih eh, pobud. In res je škoda, da bo 4-5 let trajalo, preden bomo zaključili z to razpravo. In to je moje edino vprašanje poročevalki. Kdaj bo eh, ta eh, dosje ustrezno zaključen? Najlepša hvala tudi za to pojasnilo, gospod Kramer. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Eh, bojimo se razdrobljenosti v Evropi in vsi se pretvarjamo, da te razdrobljenosti ni. Imamo tri eh, časovne pasove v Evropi in ti so nastali eh, na naroden način. Zakaj imata Španija in pa Portugalska različen čas? To nima nič opraviti z geografijo. Eh, ko je Nemčija zasedla Francijo, smo eh, imeli enoten čas v Franciji in Nemčiji. In potem po podpisu sporazima s Frankom eh, je enak čas veljal tudi v Španiji. Sedaj pa imamo tri časovne pasave v Evropi. Na vzhodu pa je Grčija, ki ima tudi uh, drugačen. Uh, Ki tudi pripada drugemu časovnemu pasu. Torej, imamo že razdrobljenost v Evropi. Uh, in uh, mogoče ne bomo imeli enotnega časa v Evropi, ampak tudi, če bomo imeli tri, se razdrobljenost ne bo nič uh, spremenila. Gre za to, da odpravimo. Uh, zdravstvene, zdravstvena tveganja, ki se pojavljajo z premikanjem ure na letni in zimski čas. Ne pa, da se izgovarjamo, da bo prišlo do razdrobljenosti. Ja, se razdrobljenost že imamo. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospod Kramer. Sedaj pa gospod Deli. Hvala lepa povsem se strinjam z tem, kar je povedal gospod Rekesk. Strinjam se tudi z njegovo zaskrbljenostjo. Glede uh, uspeha postopka harmonizacije, kaj ti? Gospa Ulskog, dejali ste, da je predviden mehanizem harmonizacije. Ampak glede na to, da je to v izključni pristojnosti držav članic. Eh, me zanima, kaj se bo zgodilo, eh, če pride do slepe ulice v pogajanjih pri harmonizaciji. To je po mojem mnenju eno izmed ključnih vprašanj, ki ovira tudi razprave v svetu. kaj bi se zgodilo, če bi prišlo do zastoja v pogajanjih. Hvala lepa. Gospod Deli, tudi sam sem na seznamu in reči moram, da se je zelo redko tako kontroverzno razpravljalo o tej temi, eh, kot sedaj v Nemčiji. Nekateri pravijo, ja, čudovito, super, podpiram ta predlog in drugi pravijo, ne, nikakor, eh, zakaj se s tem sploh ukvarjate. In eh, mislim, da moramo poskrbeti za nekakšno ravnotežje. Jaz sem za to, da opustimo premikanje ure na zimski in letni čas. Dobro, sedaj pa komisija. Gospod Hogarth. Vas lahko prosim, da predstavite svoje stališče? Hvala lepa, gospod predsedujoči. Kratek bom danes zjutraj. Najprej bi se rad še enkrat zahvalil poročevalki, gospe Ulfskog. Hvala lepa za odlično opravljeno delo in za osnutek eh, poročila mislim, da je kar velik izziv ukvarjati se z eh, poročilom, ki ga obravnava tudi šest eh, drugih odborov. Mislim, da ste uh, doslej zelo dobro upravljali svoje delo. Zahvaljujem se tudi za podporo predlogu komisije in mogoče naj odgovorim na zelo dobro vprašanje gospoda Rikeja. Naj vas spomnim na obseg predloga Evropske komisije. Komisija je predlagala, da opustimo trenutni sistem, eh, kjer vse države članice premikajo eh, čas eh, dvakrat letno in sicer ob istem trenutku. In Eh, kljub temu eh, želimo, da bi to potekalo na harmoniziran način. Želimo skupen eh, sistem, pri katerem bi vse države članice imele enak pristop. To je ključnega pomena za dobro delovanje notranjega trga in za res pozdravljam vaš konstruktivn pristop in veseli nas, da podpirate ta temeljni koncept in tudi poročevalka, kar predlaga Evropska komisija, ne vpliva na pravico držav članic, da izberejo standarden čas oziroma časovni pas. Države članice so se o tem že odločile in eh, doslej je to dobro delovalo. Vse države članice pa se seveda želijo uskladiti z sosedami, zaradi tega ne pričakujemo težav v prihodnosti, s čimer pa se strinjamo. je, da morajo države članice uskladiti svoje odločitve. Še prav, prav posebej v obdobju tik pred prehodom z starega na nov sistem, kot je predlagano v osnutku komisije. In podpiramo vzpostavitev nacionalnih kontaktnih točk za koordinacijo. Vendar pa je to v izključni pristojnosti držav članic in zaradi tega. pozivamo k določeni previdnosti eh, zaradi načela subsidijarnosti. Evropski parlament eh, mora to upoštevati, ko bo sprejel končno stališče, kar pa zadeva samo časovnico. Razumemo, da eh, bo vse skupaj zahtevalo nekoliko več časa, kot je bilo prvotno predlagano v osnutku komisije in Zagotoviti je potrebno tudi prehodno obdobje, tako da se bodo lahko prilagodili vsi državljani, kmetje, podjetniki in tako naprej. Prepričam pa sem, da bomo našli razumno rešitev. Veselimo se že glasovanja v tem odboru marca in upam, da bo. Uh, potem eh, v naslednjem mesecu sprejeto stališče tudi na plenarnem zasedanju. Posem se skrinjam, strinjam z poročevalko, eh, da bi bilo dobro, če bi parlament sprejel stališče še pred eh, koncem tega sklica, kajti to bi bilo jasno sporočilo, da želite uspešen rezultat. Najlepša hvala. Hvala lepa. Evropski komisiji sedaj v zaključek pa dajem besedo še gospe Ulf Skok da odgovori na vprašanja, ki so bila zastavljena. No, naj ponovim to, kar je že povedala eh, komisija na vprašanje gospoda Valdenkampa. 4. marca bomo glasovali v odboru. Konec marca je predvideno glasovanje na plenarnem zasedanju, potem pa bomo čakali na svet in videli bomo, ali bo svet sprejel stališče. Ampak mislim, da bi lahko do konca tega leta zaključili obravnavo tega dosjeja ali pa v začetku prihodnega leta, če bi seveda sprejeli odločitev v parlamentu. Kajti to bi potem posredovalo sporočilo svetu, da je to prioritetna tema. in uh, to bi tudi spodbudilo svet, da sprejme bolj ambiciozno časovnico. No, naj še pokomentiram, kar je bilo povedano danes tukaj. Želimo dati jasen odziv Evropskega parlamenta na želje naših državljanov. in seveda je kar nekaj milijonov tistih, eh, ki eh, ne želijo, da premikamo eh, uro na letni in pa zimski čas. Nekaterim je vse eno, ali zveremo letni ali zimski čas, ampak premikanje ure vpliva na zdravje ljudi in pa na njihovo vsakdanje življenje. Nekateri bodo rekli, da se s tem kot parlament ne moremo ukvarjati, ampak se smo izvoljeni strani evropskih državljanov. In evropski državljani so nas izvolili v ta uh, parlament. No, v času energetske krize smo skušali znižati potrošnjo, to se ni zgodilo, sedaj eh, pa gre za druge razloge, za to, da bi opustili premikanje ure. Vsako leto, dvakrat na leto. In to bo seveda vplivalo psihološko in biološko na državljane Evropske unije, vsaj na nekateri mislim pa, da ni treba iz tega delati neke velike drame. Poskrbeti moramo za ustrezen predlog, ki ne bo predstavljal nobene revolucije, ki pa bo pokazal, da lahko prisluhnemo navadnim državljanom in da se Unija ukvarja z eh, to temo. To bi pomenilo, da ne bomo imeli letnega premikanja ure, odločiti se moramo le, ali bomo imeli nenehno letni ali pa zimski čas, ali je to res odločitev, ki presega sposobnosti tega parlamenta. No ja, jaz ne mislim tako. Mislim, da bi to uh, bil zelo dober rezultat dela našega parlamenta. To ni neka uh, strašna stvar, ampak uh, nekaterim državljanom bi to pokazalo, da smo, da jim stojimo ob strani, da nismo nekje. Uh, v nekem oblaku. Eh, in eh, mislim, da je to pokazalo tudi dobro delo tega parlamenta. Pripraviti moramo predlog, ki ga bomo lahko predložili in predstavili, in to nameravam tudi storiti. Hvala lepa. Ja, Najlepša hvala, gospa Ulskog, tudi za zelo vsebinski povzetek. Hvala lepa. Naj še enkrat ponovim, kar ste že povedali. V odboru Trant bomo glasovali 4. marca in uh, potem na plenarnem zasedanju upamo, eh, da na drugem plenarnem zasedanju. Tako sedaj pa uh, smo malce prehitro, prezgodaj zaključili. Ob 11. Uh, smo predvidevali fotografiranje, ob 11. in 15. pa bomo imeli izmenjavo mnen z EMSO, torej bomo naredili sedaj kratek odmor. Hvala lepa. Bis 11 Uhr, ja? do 11. ure bo odmor, do 11. ure za poslance, kajti potem eh, je na vrsti fotografiranje. Spoštovani kolegi, prosim, da se vse poslanke in poslanci približajo sekretarjat. Prav tako, prosim, da pridete tu pred eh, govorniški odr, da se bomo fotografirali. là. Mais elle est. Allez-y. Euh... Ah, vous n'êtes pas. Ils sont. Allez, monsieur Telinchka. Gospod Telinchka, prosim, da se malce stisnete skupaj. No, stopite naprej in malce se približajte. No, stopite zadaj, gospod Ertug. Gospod...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

Allez, nous allons commencer. Dobro bomo nadaljevali z delom. Zelo sem vesela. Torej, zelo sem vesela, da lahko v našem odboru sprejmem novo imenovano izvršno direktorico Evropske agencije za pomorsko varnost, Majo Markovčič Kostelec. Gospa Kostelec nam bo spregovorila o tej eh, Evropske agenciji za pomorsko varnost in eh, izkoriščam to priložnost, da eh, vam čestitam še eno žensko smo uspeli imenovati um, kot izvršno direktorico agencije. Uh, imenovani ste bili januarja meseca. Eh, zelo tesno ste doslej že sodelovali z Evropsko agencijo za pomorsko varnost in s prejšnjim direktorjem, gospodom Markojem Miljem. Močno cenimo delo, ki ga upravlja agencija in eh, vašo strokovno znanje je tu zelo pomembno. Uh, Eh, udeležili ste se že eh, nekaj sestankov našega odbora in zelo nas veseli, da bomo imeli danes priložnost eh, prisluhniti vaši viziji te, dela te agencije. Vedno ste dobrodošli tu v našem odboru in kar takoj vam dajem besedo, potem pa bomo imeli razpravo z člani odbora. Dobrodošla gospod Vim eh, van den Kamp, eh, zelo klepetate danes. Hvala lepa, gospa eh, predsedujoča, spoštovani poslanci, poslanke Evropskega parlamenta, gospe in gospodje. V veliko veselje mi je, da sem danes tu prvič v svoji novi funkciji kot direk, izvršna direktorica Evropske agencije za pomorsko varnost. zlasti uh, mi je v čast, eh, da imam danes priložnost, uh, da predstavim svojo vizijo in načrte za EMSO za prihodne obdobje agenciji sem se o, pridružila v o, zelo zanimivem času za pomorski promet. O, o, smo pred številnimi izzivi, pa tudi številnimi priložnostmi in o, moja vloga je ta, da zagotovim, da bo o, EMSA pripravljena na te izzive in da bo povsem izkoristila priložnosti. Naj povem, da je sektor pomorstva ključen za naša gospodarstva. Vemo, da več kot 80 odstotkov eh, globalne trgovine temelji na eh, mednarodnem pomorstvu. Evropska unija je tu pomemben akter, več kot 40 odstotkov eh, globalne tonaže Evropska unija industrija nadzoruje ali pa ima v lasti. Pristaniški sektor, ki je eh, glavna, eh, glavna izhodiščna točka eh, za mednarodno pomorstvo, je prav tako zelo, zelo pomembno v Evropi. To se v vse čas spreminja, vedno večje ladje uh, sodelujejo v mednarodni trgovini in nekatere te ladje so eh, vel, velike po svoji površini, tako velike kot tri nogometna igrišča. Tehnološki razvoj prav tako spreminja naše vsakodnevno eh, delo in tu bi se zlasti sklicevala na tako imenovano avtonomno pomorstvo. To je že na obzorju in to bo lahko dramatično spremenilo eh, ta, eh, to panogo eh, v primerjavi s tem, kar poznamo danes. Vedno bolj se zavedamo tudi okoljskega učinka, Eh, pomorstva in eh, moramo uporabiti tehnologijo za to, da bomo ta eh, okoljski odtis čim bolj omejili. Z institucionalnega vidika imamo pred seboj parlamentarne volitve, volitve v Evropski parlament, imeli bomo nov odbor, prav tako pričakujemo tudi nov odbor, Eh, večletni finančni okvir, eh, ki bo stopil v veljavo eh, leta 2021. In veseli me, da je bila upoštevana želja EMSE, da se zagotovi stabilen proračun za delo agencije in zahvaljujem se vam za vašo podporo pri tem ob upoštevanju tako operativne kot institucionalne perspektive dela na petletnem strateškem načrtu za EMSO. Ta strateški načrt bo predstavljen konec leta. In ta strateški načrt je ključnega pomena eh, za uh, oceno uspeha agencije v prihodnih letih. Strategija bo ambiciozna, zato je pomembno, da to strategijo izdelamo v tesnem sodelovanju z uh, Evropsko komisijo in državami eh, članicami, ki so tudi predstavljene v našem upravnem odboru. EMSA bo organizacija, ki eh, je mm, sprejela tehnološki eh, napredek v službi držav in državljanov in še naprej si bomo prizadevali za to, da bodo naše storitve kar se da kakovostne, zato da bodo vsi uh, eh, akteri, ki so od njih odvisni, uspešno opravljali svoje delo. EMSA bo prav tako tudi um, okrepila sodelovanje z drugimi uh, evropskimi agencijami, zato da bo uh, prinesla to dodano vrednost pomorstvu. Želela bi tudi, da EMSA okrepi svoj mednarodni profil, tako kot eh, izvoznica evropskih rešitev, kot eh, tudi kot zagovornik eh, evropskih politik. Na ta način, zato, da bomo to dosegli, bomo modernizirali notranje postopke. Vse naše storitve so oblikovane na ta način, da se zagotovi večjo eh, varnost v pomorstvu in tudi, da se eh, odzove na eh, okoljske zahteve in na izzive, ki ga predstavlja onesnaževanje. V prihodnosti bomo, si bomo zlasti prizadevali za to, da, bom lahko, um, da, lahko, da bo lahko nadzor uh, nad uh, pomorskim sektorjem bolj uh, ustrezni uh, in pri tem bomo tudi okrepili sodelovanje z obaljno stražo. Uh, več uh, ravni uh, bo potrebno integrirati, če želimo uspešni. Tu gre za storitve, ki uh, vključujejo 3300. Um, uporabnikov v 240 organizacij in te številke z dneva v dan rastejo. Dostop do storitev je vedno bolj uh, uporabnikov prijazen, imamo novo različico mobilne aplikacije, ki smo jo pripravili lani. Upam, da vam bo všeč. Sedaj imamo na voljo zelo veliko število podatkov in zato eh, je eh, popolnoma normalno, da razmišljamo o tem, kako lahko te podatke uporabimo. Eh, lani smo lansirali tako imenovano orodje za avtomatizirano vedenje. In to je uh, orodje, ki temelji na algoritmu in ki uh, analizira vse podatke glede. Um, uh, koordinat, kjer se nahajajo plovila in ti podatki so na to analizirani v realnem času in če pride do kakršnih koli odstopen od normalnega vedenja, potem se lahko tudi ukrepa. Imamo sedaj um, več kot 200 um, uporabnikov in zelo veliko število vsakodnevnih sporočil, Eh, oziroma opozoril, ki eh, prihajajo iz različnih, eh, iz različnih služb. In vse to nam pomaga tudi pri načrtovanju. Na to imamo še eno relativno novo dejavnost EMSE, ki smo jo pripravili zato, da lahko še izboljšamo naš upogled v pomorsko situacijo. In kot vidite, iz, tega, iz te prosojnice eh, vidimo, da um, imamo sedaj tudi brezpilotna letala oziroma drone. Eh, in uh, na ta način lahko bolje nadzorujemo uh, uh, dejavnost. Sedaj imamo uh, različna uh, Eh, različna, eh, različne drone, različna eh, brezpilotna, brezpilotna letala, ki jih je mogoče uporabljati neposredno z ladi in vse to nam bo omogočilo tudi izboljšati storitve na tem področju. Na to, glede tega je, bi rada izpostavila dostop do Um, dovoljen eh, za uporabo dronov in eh, to se sedaj že uporablja na portugalskem in v Španiji. Eh, uporabili bomo to tudi v Islandiji in v moji državi na Hrvaškem. Ta, te storitve bodo na voljo letos tudi v Franciji, na Danskem, v Grčiji. Eh, in na voljo bodo tudi Frontexu, EFKI in pa državam članicam. Eh, EMSA prav tako uporablja tudi um, instrumente opazovanja zemlje uh, za svojo dejavnost. In tu uh, vidite uh, primer uh, detekcije ne, uh, uh, nezakonitih odlagališč. Uh, 5000 eh, takšnih eh, eh, fotografij, satelitskih fotografij smo leta 2018 pripravili in EMSA te storitve satelitnih fotografij in pa nadzora zemlje tudi nudi v sklopu svojih storitev. Eh, do teh storitev imajo dostop oblaščeni eh, uporabniki in to za celo vrsto dejavnosti, vključno eh, z pomorsko varnostjo, ribolovom, okoljskim, nazorom okolja, carinskimi oblastmi in tako dalje. Vedno več storitev nudimo in tudi vedno več proizvodov uh, nudimo. Eh, ta uh, rast je dosegla 40 odstotkov v zadnjem letu. Poleg uporabe naprednih tehnologij poskušamo tudi predvideti tehnologije, ki bodo tehnologije prihodnosti in ki bodo popolnoma spremenile našo dejavnost. Tu imam zlasti v mislih avtonomno pomorstvo. In eh, v eh, tem smislu smo tudi eh, pripravili študijo, študija, ki bo analizirala te ladje z tehničnega, varnostnega in okoljskega vidika. To nam bo omogočilo razmislek o tem, kako lahko pripravimo EMSA sisteme za ta nov razvoj. Prav tako eh, na tem digitalnem področju EMSA tudi eh, razmišlja o tem, kako lahko koristi eh, storitve v oblaku in kako se lahko prilagodi na nove izzive, kot je kibernetska varnost. In glede tega smo že predvideli tudi eh, delavnico eh, z našimi partnerskimi organizacijami eh, in ISO in drugimi in proučujemo možnosti za pripravo sistemov, ki nas bodo varovali pred takšnimi udori. Varstvo okolja je ključnega pomena za eh, EMSO in eh, tu imamo v mislih eh, zlasti onesnaževanje ladij, o tem, kako lahko EMSA um, odgovori na vprašanja, ki se postavljajo v zvezi z odpadnimi vodami, v zvezi z alternativnimi gorivi, v zvezi z onesnaževanjem, ki ga predstavlja pomorstvo. In to bomo storili v sodelovanju z eh, pristaniškimi eh, organi in z drugimi eh, akterji. V tem strateškem načrtu za prihodnih pet let bomo razmišljali tudi o tem, kako se lahko lotimo hmm, onesnaževanja morskega dna, čiščenja plastike iz naših morij in tako dalje. Danes uh, ima Emsija, EMSA 17 eh, eh, plovil, ki uh, so odgovorna za boj proti onesnaževanju uh, in ki so uh, v pripravljenosti, ki lahko ukrepajo v 24 urah in najdemo jih na obalah uh, evropskih držav. Uh, Prav tako imamo tudi na voljo eh, primerno opremo in na ta način smo lahko bolj prožni eh, in lahko hitreje ukrepamo glede na eh, obliko onesnaževanja, s katero se soočamo. Pogosto se osredotočamo na opremo, ampak ne smemo pozabiti na ljudi. Človeški vidik in socialna agenda sta prav tako pomembna. In iz tega vidika pričakujem, da bo EMSA delala na eh, prilagojenih eh, usposabljanjih, eh, ki bodo na najboljši način uporabila današnjo tehnologijo. Virtualna realnost je nekaj, kar pripravljamo. Prav tako pa bomo poskušali tudi razširiti število uporabnikov in tematik, ki bodo predmet teh usposabljanj. Leta 2019 eh, ekipa iz Mednarodne pomorske organizacije eh, poskuša um, krepiti ulogo drža, um, žensk na, uh, v pomorstvu in kot uh, ženska izvršna direktorica EMSE, lahko povem, da si bo EMSA tudi močno prizadevala za enake priložnosti. EMSA je sedaj dosegla določeno raven zrelosti eh, in eh, zmogljivosti. Naš eh, mandat že pokriva tudi tehnično pomoč, naprimer v okviru sosedske politike Evropske unije in to omogoča boljšo eh, varnost eh, in pa varstvo okolja povsod po Evropski uniji. Eh, pogosto sprejemamo delegacije iz neevropskih držav, ki želijo razumeti naš edinstven um, pristop k sodelovanju. EMSA bo tudi uh, izvažala svoje rešitve in na ta način uh, podpirala evropske politike. Uh, In za konec naj se vam še enkrat zahvalim eh, za vašo uh, stanovito podporo EMSI uh, in um, vabim vse člane tega odbora, da obišče EMSO, tako kot je vaša delegacija to storila lani. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa izvršna direktorica, za uh, ta. Eh, zelo širok eh, pregled, eh, ki ste nam ga predstavili. Govorili ste o izzivih, novih tehnologijah, podnebnih spremembah in pa tudi o temeljnih proračunskih strategijah. Tudi te ste omenili. Odpiram razpravo in začela bom z gospodom Van de Kampom. Izvolite. Ehm, mevrouw de voorzitter, dank u zeer. Hvala lepa, gospa predsednica. Najprej uh, pozdravljam eh, gospo uh, uh, Markovčič Kostelac. Moja hrvaščina uh, napreduje. Slišal sem, da ste naredili analizo balastnih voda. To je zelo specifičen vidik pomorske industrije. Imam štiri vprašanja za vas. Prvič, uh, kaj se dogaja s sodelovanjem med uh, EMSO, Frontexom in pa Agencijo za ribolov. Na to, glede uh, uh, vseh teh žalostnih zgodb uh, v sredozemlju, prekopčevanja z, ljud, trgovino z ljudmi in tako dalje. Uh, Eh, že vašega predhodnika sem vprašal, kaj se dogaja na tem področju. Eh, sedaj imamo tudi eh, nezakonite migrante na Severnem morju med Francijo in Združenim kraljestvom. Kako si razdelite delo med EMSO, Frontexom in to agencijo za ribolov? Na to vprašanje glede mednarodne organizacije za pomorstvo. Če sem prav razumel, niste govorili o sodelovanju z uh, mednarodno uh, organizacijo za pomorstvo. Uh, Ves čas sem uh, bil prepričan, da je EMSA da so EMSA možgani za mednarodno pomorsko organizacijo. Ne vem, zakaj sem začel govoriti angliško, se upravičujem. Dobro, no, ampak eh, če sem že začel, bom sedaj še nadaljeval. Ali lahko poveste kaj več eh, o naši, našem odnosu, se pravi EMSE in pa je moja, eh, zlasti kar se tiče zbiranja podatkov glede emisij CO2? Na to še ena zelo pomembna točka, zlasti za naše voljivce, pa, eh, je, pa so plastični odpadki. Zlasti eh, gre tu za onesnaževanje eh, morja. Ali lahko poveste malce več o tem, ali ste vi tisti, ki koordinirate čiščenje morja, ali gre tu zgolj za zasebne pobude? In na to, kar ima, moram postaviti še vprašanje v zvezi z droni in z begunci če uh, eh, MSN dron uh, vidi neke ladje, uh, uh, ki potrebujejo pomoč, kaj naredite? Ali obvestite Frontex, ali ugotovite, da se to vas ne tiče, ali kako ukrepate? Dobro, bom povzel, kako uh, sodelujejo EMSA, Frontex in druge agencije, kakšen je odnos z IMO-jem in kako boste či, počistili naše more. Hvala. Hvala lepa, gospod Wim van den Kamp. Gospa Anderson, imate besedo. Hvala lepa, pred, predsednica in uh, pozdravljeni v naš odbor, gospa izvršna direktorica. Uh, vemo, da uh, ta odbor zelo veliko dela na različnih vidikih uh, pomorske zakonodaje. Uh, Eh, gospod Rike eh, verjetno lahko pove več o tem, ampak eh, zelo podrobno smo proučili vprašanje usposabljanja. Zagotoviti želimo, da bodo kadri na področju pomorstva kar se da dobro izobraženi in tudi konkurenčni na mednarodni ravni. In zanima me, kakšno je vaše mnenje glede tega sporazuma in ali lahko naredimo še kaj kot odbor, da eh, pomagamo um, EMSI eh, za to, da lahko eh, na tem področju naredimo čim več. V tem sporazumu imamo tudi klauzulo, ki omogoča dodaten razvoj in tudi zakotovi, da je vse, kar delamo na tem področju, povsem skladno z uredbo na področju usposabljanja Eh, zaposlenih eh, v pomorstvu, eh, temveč, da se zagotovi tudi, da vsi zaposleni ustrezajo standardom tako evropskim kot mednarodnim. Mi smo močno zadovoljni s tem sporazumom in zanima me, če lahko o tem poveste kaj več. Hvala lepa, gospa Anderson. Gospa Foster, imate besedo. Hvala, predsednica in uh, pozdravljam novo direktorico EMSE. Me veseli, da ste z nami tu danes do povdne. Rada bi se osredotočila na ti tri glavne uh, tematike. Uh, ena je bila že omenjena in sicer IMO. Uh, eh, EMSA mora uh, spoštovati vse uh, sporazume, uh, pogodbe, uh, pravila, uh, ki obstajajo že desetletja. Uh, In zanima me, kako lahko vi uh, vplivate na IMO e kot relativno nova agencija, ki je eh, v zelo kratkem času naredila zelo veliko, po mojem mnenju. Na to droni, eh, bila sem poročevalka na tem področju, mi smo se osredotočali bolj na letalstvo, ampak delam tudi z uh, konglomeratom uh, več uh, pomembnih podjetij v Londonu, uh, uh, ki se ukvarjajo z droni in vidimo, da uh, tu ne gre več samo za letalski, temveč tudi za pomorski sektor, ker imamo to dvojno uporabo. Uh, Eh, in eh, tu se postavlja celo vrsta vprašanj, ne gre samo za nadzor, gre tudi za eh, druga s tem povezana vprašanja. In zanima me, kakšno je vaše sodelovanje z industrijo. Tehnično bo to veliko bolj učinkovito, če se ukvarjamo tudi z temi drugimi sorodnimi vprašanji. Na to zadnje vprašanje, ki se mi prav tako zdi pomembno, vsi uh, otroci v šoli, vsi sedaj uh, spremljajo to, kaj se dogaja z uh, plastiko v morju. Uh, droni lahko to igrajo določeno vlogo, ampak to je res ključno vprašanje vsi lahko govorimo o tem, vsi lahko eh, pripravljamo študije, spremljamo programe, vemo, kako grozovit je učinek na eh, živali, na okolje in tako dalje. Lahko eh, Sprememo celo vrsto uh, zakonodajnih predlogov, ampak kako bomo zagotovili, da se bodo uh, uh, ti zakoni, ta pravila potem tudi upoštevala. Če ne bo kazni, če ne predvidemo uh, sankcij, potem uh, lahko samo govorimo o tem, kako je vse skupaj grozno, nihče pa ne more nič narediti. Zanima me, uh, kakšen je vaš načrt uh, za to, uh, kako ste vi v MSI to predvideli. Hvala lepa, gospod Majsna. Hvala lepa, gospa uh, izvršna uh, direktorica. Čestitke, gospa Markovčič Kostelec. Zelo uh, uh, lepo je, da ste se nam pridružili. Ne bom govorila nemško. Oziroma, če razumete nemško, bom govorila nemško. Tudi torej, zelo lepo je, da je na čelu in se ženska. Zelo dobro sem sodeloval s vašim pridnikom. Um, Eh, predhodnikom gospodom Müllerjem, ampak kot ženo me to zelo veseli in rekli ste, da bo EMSA izvajala programe z enakih možnosti. To je pomembno. Tudi jaz se borim za to, ker se ukvarjam s pomorsko politiko. Žensk, z ženskam se obitajo zanimivi poklici tam. Mnoge ženske mislijo, da pomorstvo, plavba, to ni za nje primirno, ampak to je narobe. In če boste to spremenili, potem je dobro. Potem balastne vode, tudi jaz, mene to skrbi, bila sem poročevalka um, za direktivo o uh, pristaniščih in poskusili smo, ampak države članice se nam potem niso pridružile in tudi komisija ni bila navs, povsem navdušena nad našimi predlogi. Hoteli smo, da se EMSO bolj vključi v eh, te, eh, to direktivo o sprejemnih zmožnostih v eh, pristaniščih. Bili smo prepričani, da EMSO opravlja pomembno delo, kar zadeva čistost morja in da bi lahko bistveno prispevala k odstranjevanju podatkov v pristaniščih in da se to nadzira. IMO uh, in Marpol predvidevata, da se, odstran, da se odpadke odstranjujejo deloma tudi na morju in to želimo preprečiti. EMSA bi lahko igrala pomembno vlogo. Uh, um, in treba je preveriti, kdaj bi eh, jim si lahko eh, poverili poblastila v zvezi s tem. Vem, da so deluje tudi satelitskimi programi od DLR eh, v Nojštrilicu dobivate podatke in zato so za vas pomembni tudi raziskovalni programi. Razvijamo obzorje Evropa, bila sem pred kratkim na konferenci, kjer so me vprašali, kakšen je pomen satelitov za varnost in čistost mori. In eh, sateliti lahko prispevajo k temu 19. marca. Bomo na mojo pobudo v Evropskem parlamentu imeli veliko konferenco um, s temo morja. E, to organizira ta parlament in komisija skupaj. In na tej konferenci bo prav gotovo igrala uh, vlogo tudi IMSA. Uh, O, Evropska obaljna straža, o tem niste veliko povedali, ampak tudi v to ste vključeni. IMSA ima zelo veliko nalog in tudi naš odbor za promet je pobiril še dodatne naloge v zadnjih letih. Gospod Müller je rekel, da je IMSA zelo sposobna, da uh, bomo zmogli um, ampak pravzaprav bi potrebovali več osebja in tudi več denarja. In lahko vam obljubim, da se bomo tu v odboru še naprej zauzemali za to. Ne moreš eh, vedno eh, poviriti nove naloge eh, agenciji in ne zagotoviti denarja za to. Pa še dve kratki vprašanje. V zvezi s povečanjem števila osebja. Nikjer nikoli nismo vprašala, odkud pravzaprav ti prihajajo iz uprave, iz pomorskih poklicov ali je to mešanica. Bila sem že večkrat na sedežu EMSE, pa nikoli tega nismo vprašala. In rekli ste o pridobivanju medijev, mednarodnega profila. Ali imate kakšne ideje, kako naj bi to funkcioniralo? Verjetno že imate številne um, mednarodne stike, ampak kako to še okrepiti? Vem pa, da je Evropa pri pomorskih raziskavah um, um, med vodilnimi in če bi se lahko še bolje povezali z drugimi, bi to bilo še bolje. Hvala, gospa Meissner, gospod Taylor, beseda je vaša. Well, thank you very much. Hvala. Eh, hvala in veliko uspeha v novi funkciji. Prepričan sem, da vam bo to uspelo. Imam tri vprašanja, ki so kratka, ampak mogoče bodo zahtevala daljše odgovore. Brexit. Um, kaj to pomeni za EMSO in kaj, kako bodo službe EMSA? Uh, eh, um, v Združenem kraljestvu um, prizadete zaradi tega. In potem um, v zadnjih letih je bil. Um, um, bil, um, sta bila dva pojava nekega, um, nekega plina na um, obalah Združenega kraljestva in e, ljudi e, so, ljudi so morali v bolnice, ne ve pa se, odkje je prišel, prišel ta plin. Uh, in vaš predhodnik je rekel, da nimate ustrezne oprime za identifikacijo vira tega plina, da pa uh, je optimist, da bo eh, tehnologija dron na razpolago za to. Eh, torej gre za ta skrivnosten plin in sprašujem se, ali je že na voljo ta tehnologija z dronami. In potem um, parlament se je strinjal, da naj bi EMSA bila pristojna za um, varnost naftnih in plinskih platform in za preprečevanje pre, uh, onesnaženja, onesnaževanja. In eh, sprašujem, kako napredujejo ta dela. Hvala, gospa Arno, tu ali želite besedo? Prosim. Hvala, gospa predsednica. Prav prisrčno dobrodošli. Dve vprašanji. Torej, to je um, povezava EMSA Frontex in potem onesnaženje morja s plastiko. Ta vprašanja so bila že postavljena, to sem hotela vprašati tudi jaz in se veselim odgovorov. Gospa Klun, hvala, prisrčno dobrodošla, veliko uspeha v novi funkciji po morstva plavba so zelo, pomim, sta zelo pomembni, predvsem za trgovino eh, in eh, pomen tega se še veča, to opažamo. V uvodu ste govorili o izzivih, predvsem tudi glede na komunikacijo, na onesnaženje, na podnebne spremembe in uh, interakcijo s Frontexom, z eh, obaljno stražo. Uh, torej ali obstaja ta interakcija s Frontexom, kakšno vlogo igrate pri tem, eh, parlament se je okvarjal z več dosijeji, naprimer enotno pomorsko okence, potem eh, torej pristanišča in prevzem odpadkov in tako naprej. Naš odbor vas bo na vsak način podpiral v, pri delu. Eh, seveda eh, tehnologije se razvijajo in Torej, ta interakcija z drugimi agencijami, to me zanima, kako to deluje. In če bo Združeno kraljestvo postala tretja država, kakšne bodo posledice tega za um, Severno morje, za uh, Irsko morje. Hvala. Gospod Kramar, prosim. Gospa predsednica, hvala, hvala, gospa direktorica, da ste prišli. Eh, govorili ste o trajnosti in opozorili na nove tehnologije, na LNG, vse to je znano. Ampak najenostavnejša varijanta, zato ne potrebujemo tehnoloških inovacij, bi bila prepoved težkega olja. Težko olje je. Um, um, odpadek pri proizvodni nafte. Težko olje bi morali pravzaprav Eh, odstraniti kot poseben odpadek. To pa se enostavno piha v zrak in prihaja od kjerkoli in je seveda velike, eh, velika nevarnost za podnebne spremembe. Težko olje bi moralo biti prepovedano, v nekaterih regijah se to zmanjšuje in tudi prepoveduje, ampak potrebovali bi splošno prepoved, če bi težko olje zamenjali z dizlom in dizel na evropskih cestah velja za zelo eh, umazano gorivo, ampak težko olje, olje tudi če je eh, zreducirano na 0,5 odstotka ali 1 odstotek, je 500 krat bolj škodljiv za okolje kot normalen dizel. Ali sploh vodite to razpravo, ko gre za okoljsko pravo, za podnebne spremembe, za pariški sporazum, ali to ne igra nobene vloge, to so največji. Emitenti, tisti, ki imajo največje izpuste na m, mm, planetu in predvsem na področju prometa. Ali vidite, eh, da bi se lahko kaj spremenilo? Jaz sem za prepave težkega olja, Mm, gre samo za majhno finančno razlikovanje, ekonomsko pa bi imelo veliko, eh, velike posledice. Milijarde porabimo naprimer za izolacijo hiš eh, in s tem pri, eh, prihranimo nekaj emisij. Pri tistih, ki najbolj onesnežujo, pa se ne zgodi nič kakšen, torej ali se tukaj dogaja ali se enostavno nadaljuje tako kot doslej in se čaka na ta LNG, eh, ki bo na voljo čez 10, 20 ali 30 let in kar je tudi te, eh, draga tehnologija. Hvala, gospod Kramar. In sedaj se obračam spet na izvršno direktorico Evropske agencije za pomorsko varnost. Veliko vprašanj je bilo postavljenih, vendar je tudi čas za odgovor omejen. Hvala, veliko vprašanj je bilo postavljenih, kar kaže veliko zanimanja za to področje. Poskusila bom odgovoriti na vsa vprašanja, ampak jih bom povzila v sklope, kajti nekateri Ta vprašanja so si bila podobna. Nekatera vprašanja so se navezovala na um, sodelovanje in na funkcijo obaljne straže. Kot se mogoče zavidate, je to uh, sodelovanje bilo institucionalizirano s premembami. Uh, eh, um, uredbe o Frontexu in o naši agenciji in to je sedaj del naših rednih nalog. To sodelovanje um, se je zelo okrepilo. E, torej šest nalog e, od osmih zagotavlja IMSA in e, mi smo Ehm, predvsem eh, pomembni pri delitvi informacij o um, pomembnih za obaljne straže. In ponujamo podatke uh, vsem uporabnikom, uh, tako um, Frontexu in EFKI, kot tudi nacionalnim organom, ki se ukvarjajo z različnimi funkcijami obaljne straže. Zato smo razvili integrirane pomorske storitve in stalno izboljšujemo vir informacij in tudi način zbiranja informacij, zato uporabljamo drone, zato želimo v oblak, da bomo lahko širili te informacije in storitve, ki jih zagotavljamo in zato razvijamo eh, tudi eh, svoje eh, oziroma krepimo znanje pri nas samih o tem kar zadeva sodelovanje, bomo um, od tega leta naprej predcelovali v tem eh, okviru sodelovanja in tu gre za okoljsko usposabljanje za vse udeležence v uh, sodelovanju obaljnih straž, eh, kajti tu ne gre samo za varnost, temveč pokriva široko uh, paleto tem, uh, ki jih eh, pokrivajo te tri eh, organizacije in tudi ustrezne nacionalne organizacije, droni, ki trenutno eh, obratujejo na portugalskem, delujejo za Frontex in tudi za nacionalni organ. Torej slike zbiramo mi, vendar jih potem dobavljamo in administracijam, ki um, naročajo te storitve v konkretnem primeru. Potem mednarodna plat. IMO je najpomembnejša organizacija za plovbo, e, to je največji, regula, največji regulator tega področja in EMSA vedno aktivno sodeluje preko Evropske komisije v delu IMA. Mi smo uh, del eh, delegacije komisije v IMU in mi zagotavljamo tehnično znanje in veliko prispevamo k predlogom Evropske unije v IMO, torej tam smo že zelo aktivni, vendar načrtujem še bolj aktivno sodelovanje EMSE in sicer z eh, zagotavljanjem tehnične pomoči preko programov, ki jih eh, eh, nudi ima državam v razvoju po svetu. In tu eh, pričakujem podporo Evropskega parlamenta. Ugotovili smo tudi tista območja na svetu, ki so pomembna za Evropsko unijo in kjer bi z vsega um, ponudbo naših storitev lahko zagotovili enake pogoje za evropsko industrijo. In to je po naše pomembno in uh, Tako bomo tudi zagotovili, da bodo evropske rešitve, predvsem, ko, za, ko gre za okoljska vprašanja in varnost, e, torej se bodo širila po svetu. Tu vidim aktivno vlogo IMSE, v IMO. Obenem pa želim tudi eh, bolj aktivno vlogo IMSE v drugih mednarodnih organizacijah, ki so relevantne za eh, pomorske zadeve. Naprimer ILO, tu je bilo postavljeno vprašanje v zvezi z evropskimi pomorščaki. Čestitam vam k političnim vprašanjem odločitvam, sklepom v zvezi z eh, amandmaji k ustrezni evropski direktivi, gre pa seveda za vse instrumente ILO, predvsem um, konvencija MLC, kjer eh, je uh, EMSA zagotovila tudi E, študijo za usposabljanje um, za nacionalne organe. Um, torej, pomorščaki um, v, v bistvu um, skrbi eh, komisija za usklajeno implementacijo um, te direktive o usposabljanju pomorščakov in to je manj naša naloga. Kljub temu uh, je treba upoštevati tudi virtualno realnost, simulatorje, ki jih bomo imeli v IMSI in ki um, in bomo na ta način lahko razširili storitve Eh, tako za administracije, kot eh, tudi eh, za druge uporabnike v skupnosti pomorščakov. Je pa še nekaj drugega, kjer lahko delujemo bolj aktivno in s tem tudi začenjamo in sicer promoviranje poklica pomorščaka kot takšnega, kjer lahko skupaj s komisijo um, izvajamo kampanje za promoviranje tega poklica in to bi bilo po moje zelo koristno. Kar zadeva plastiko, sem že rekla, da bomo v novi strategiji um, poskusili ugotoviti, kakšne so možnosti IMSA, da bi bila bolj vključena um, z, um, v zmanjšanje odpadkov. Jaz um, seveda vedno se zauzimam za preprečevanje, za preventivo. Um, z informacijami, ki jih zbiramo in slikami, ki jih imamo eh, v našem integriranem sistemu, uh, Ehm, lahko prispevamo k zmanjšanju pritiska plastike v okolju. To ni tako enostavno. Z tehnološkega vidika, torej droni, ki jih imamo, ehm, ne morejo odkriti mikroplastike, temveč samo plastiko, naprimer kako plastinko, ne pa mikroplastike. Tako da bomo morali zagotoviti, da uh, eh, razvijemo in uporabimo novo tehnologijo. S predstavnik industrije sem se pogovarjala, kako um, um, promovirati um, manjšo uporabo plastike na um, ladjah. Torej, mi smo pristojni predvsem za odpadke z ladi, ne na obali in zato bomo pripravili nove smirnice za uporabo manj plastike na krovu ladi. To je naprimer eden od preventivnih ukrepov. Potem droni so bili večkrat omenjeni ali jih lahko uporabimo pri reševanju eh, in iskanju. Torej, dron, aktivnost dronov naročajo države članice ali pristojne agencije. Mi pošiljamo slike tistim, ki so potem pristojni za izvedbo operacije na terenu in to so nacionalni organi, to je njihova suverena pravica in tudi dožnost. Torej mi jim pošljemo informacije in oni se potem odzovejo, odzovejo na kraju samem. Um, in kot rečeno, tudi državam članicam zagotavljamo te informacije in ekspertizo o tehničnih vprašanjih glede uporabe teh dronov. Droni, predvsem veliki droni, mi sedaj letimo z velikimi droni, ki so opremljeni tudi s sniperji tako da zbiramo informacije tudi eh, o emisijah eh, zladi v zrak. Enake možnosti, tudi to je bilo eno od vprašanj oziroma pripomba, kot rečeno, to bo ena od eh, tim, ki bo obravnavana ne samo v strategiji, temveč tudi v akcijskem načrtu, ko pripravljamo smirnice za pomorsko industrijo. Ugotavljamo, da v sektorju pomorstva je res premalo žensk in moramo tu sodelovati z industrijo. Pripravljam mehko orodje in promocijski material za eh, spodbujanje industrije za zaposlovanje več žensk. V naši upravi, v EMSI, eh, eh, je tri žensk in sta dva moška. Torej, mi smo trenutno kar dobro postavljeni, kar zadeva enake možnosti gospa Klun je se mi zdi govorila o, um, o sprejemnih zmogljivostih pristanišč. Imamo že mandat za zagotavljanje harmoniziranega izvajanja direktive o sprejemnih zmogljivostih pristanišč v državah članicah in pripravili smo tudi smirnice. Potem govorili ste tudi o balastnih vodah v zvezi s zmogljivostmi pristanišč, ampak konvencija gre se mi zdi v drugo smer in sicer za oprimo um, ladi. Um, seveda gre tudi za stroške. Um, ki so zelo visoki in malo držav se bo odločilo za te sprejemne zmogljivosti balastnih voda v pristaniščih. Te balastne vode so tema, ampak gre bolj za um, opremo ladi in za inšpekcijo. Um, potem uh, smernice za nadzor pristanišč um, oziroma um, um, nadzor um, um, držav pristanišč. Mm. Ampak tudi tu še do, so še določene nogovo, goto, negotovosti, kar zadeva eh, preverjanje skladnosti. Satelitski programi preko Kopernikusa eh, razširjamo, nadgrajujemo te pro, programe. To je zelo pomembno za pomorsko sliko. Ne moremo leteti z droni brez satelitskih slik. Tudi sateliti IAS e so pomembni in želim vam čestitati za modre politične dogovore glede Evropskega enotnega okenca, kar je bilo pred kratkim zaključeno mi bomo spremljali tehnične rešitve izvajanja tega tudi z uporabo satelitske tehnologije, da bi eh, olajšali eh, obveznosti poročanja z ladi. Osebje. Kar zadeva osebje, eh, sem vesela, da vam lahko, povi, da vam lahko povem, da imamo, imamo velike strokovnjake za pomorstvo v naši agenciji in to je seveda zelo pomembno za našo nalogo eh, pomoči komisiji in državam članicam. Eh, um, in tudi s pogledom na vedno bolj komplicirano pomorsko zakonodajo na evropski in mednarodni ravni. Imamo tudi veliko strokovnjakov za IT v naši hiši. IT zmogljivosti smo povečali v zadnjih letih in mnoge storitve nudimo na tem področju, tako da smo prav, prav gotovo usklajeni z najnovejšimi digitalnimi rešitvami, kar bi si želila, je popolna digitalizacija notranjih postopkov. Um, torej, uporaba tehnologij naj bi še povečala našo tehnologijo. Brexit naredili smo to, eh, kar so storili tudi druge agencije, pripravili smo se na različne scenarije, nismo tisti, ki sprejemajo politične odločitve, ampak eh, storili smo vse, da bi zmanjšali eh, negativne učinke za okolje in varnost na tem področju, oziroma da teh učinkov sploh ne bo prepoved težkega olja. Osebno bi si to želila, ampak to je moje osebno mnenje. Jaz nisem političarka, ne sprejemam političnih odločitev, ampak veliko je bilo storjenega pri prehodu na alternativna goriva. Vidno se moramo, moramo upoštevati, da je plavba globalna industrija in ne moremo sprejeti enostranskih odločitev, kar bi uničilo konkurenčnost na globalni skupni ravni, ampak lahko se zauzimamo za najboljše rešitve in to delamo preko komisije in tudi naših predstavnikov v IMO. Ehm, sklepi, ki jih je sprejel IMO v lanskem letu, so eh, velik uspeh in sedaj v maju sledi naslednji korak pri opredelitvi akcijskega načrta, kako doseči te cilje industrija in tehnologija um, pripravljajo tehnološke rešitve, glede tega, katere, katero gorivo je najbolj primirno za katero trgovino. LNG na nekaterih ladjah se že uporablja, vemo pa, da to ni eh, končna rešitev, kajti LNG. Um, um, uh, sicer eh, zmanjšuje um, uh, emisije dušika, manj pa CO2. -ja. Videli bomo, kako bo z vodikom, ko bo na voljo ta tehnologija in potem bo lažje govoriti o prepovedi težkega olja. Upam, da sem odgovorila na večino vprašanj, če pa so še dodatna vprašanja, bom seveda. Mm, odgovorila na nja, hvala zato da ste si vzeli čas in odgovorili na vsako posamezno vprašanje. Hvala, da ste si vzeli čas in prišli na obisk. Želimo vam veliko uspeha na čelu te Evropske agencije za pomorsko varnost in kot rečeno, vedno ste pri nas dobrodošli. Um, in to, kar ste povedali, je bilo zelo konkretno, konkreten načrt in hvala še enkrat, da ste nas obiskali. Vidim, da je v tem odboru zelo mlad poslanec, ki je tudi, <laughs> ki je tudi zelo moder. Kako pa, imen, kako pa ti je ime? Mlada poslanka. Tonička. Tonička. Micro microfon. Torej, vsi delamo za tvojo prihodnost. Prisrčno dobrodošla v našem odboru. No, nadaljevali bomo z uh, delom, sedaj za zaprtimi vrati in sicer gre za poročilo o trialogih. In popovdan so potem na vrsti koordinatorji in prosim, da uh, prekinete sedaj uh, prenos po splet. Po spletu in tisti, ki um,